herr präsident! so liebe kolleginnen und kollegen der präsident war. spoštovani gospod predsednik predsednik je bil točen zato sem rekel da bom začel čeprav vsi subjekti še niso prisotni v dvorani ampak eh, vidim da je z nami tudi gospod eh, komisar gospod eh, jacques barro dobrodošli v naši sredi gospod komisar gospod predsednik komisije upam tudi da bo svet zelo hitro prispel, tako da lahko povem, da bomo ponovno začeli z današnjo sejo. Kar zadeva zapisnik seje, ki je bila včeraj, dobili ste ga, ali se vsi z njim strinjate, obstajajo odročeni ugovori, ne. Štejemo, da smo s tem zapisnik potrdili. Sedaj pa gremo ponovno na naš dnevni red. Skupna razprava, zaporniki iz Guantanama, izjavi sveta in komisije, prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov, strani obveščevalne agencije CIA in vrnitev domovino in ponovna nastanitev zapornikov iz Guantanama. Najprej bo govoril v imenu sveta gospod Aleksandr Vondra. Izvolite, beseda je vaša.